cestninjanja ni bilo zadovoljujoče in zato bo komisija tukaj pripravila novo pobudo. Hvala. Jož. Hvala lepa, gospod komisar. S tem smo zaključili razpravo o tej točki, torej o poročilu Higgins. Glasovali bomo jutri ob 11.30. Za zasedanjem nadaljujemo jutri, v torek 11. junija 2020. 13, od 8 ure in 30 minut do 14 ure in pa od 15 ure do 23 ure. Dnevni red je bil objavljen in vam je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta.